razpravo, jutri ob 12. pa bomo glasovali o teh resolucijah. Naslednja točka na dnevnem redu ima naslov. Sedaj bom začel govoriti v polščini. Prihodnost sporazuma o varnem pristanu. In the light of an glede na afero v zvezi z ameriškim nacionalnim varnostnim organom NSA. Torej. Naj vas obvestim o tem, da v tej razpravi ni dovoljeno uporabiti postopka z modrim kartonom. Zato vsako vašo prošnjo za postavljanje vprašanj govorniku ne morem drugače obravnavati, kot da jo zavrnem. Prvi govornik v imenu sveta bo gospod Kurkulas. Izvolite. Gospod predsedajoči, poslanke in poslanci, v zadnjih šestih mesecih smo se soočali z celo vrsto vse bolj zaskrbljujočih eh, poročil in trditev medijev, ki se nanašajo na program nadzora Združenih držav Amerike, ki vplivajo na zasebnost in eh, zaščito podatkov državljanov EU. Razkritja o teh eh, programih, eh, ki jih vodi nacionalni varnostni organ v ZDA, torej NSA, je seveda povzročil celo vrsto zelo resnih pomislekov. Institucije Evropske unije so se na te trditve odzvale na različne načine. Vi ste vzpostavili svoj odbor za preiskavo, ki bo pripravil lastno poročilo v imenu Evropskega parlamenta. Ad hoc delovna skupina EU-ZDA o zaščiti podatkov je tudi bila ustanovljena, tako da se bo ukvarjala z uhajanjem teh podatkov, eh, ki je vplivalo tudi na predsednika Evropske unije ad hoc skupina je 27. novembra lani eh, objavila svoje poročilo. Poleg tega je komisija novembra lani objavila sporočilo o ponovni vzpostavitvi zaupanja, kar zadeva eh, tok podatkov med EU in ZDA ter obratno. Kar zadeva konkretno vprašanje varnega pristana, pa je treba reči, da je to zadeva, ki Eh, s katero se mora ukvarjati komisija, kajti ona je sprejela sklep o tem. Poleg tega je komisija pred nedavnim poslala parlamentu in svetu sporočilo v zvezi z delovanjem eh, sklepa o varnem pristanu. V prvem koraku namerava komisija organizirati poglobljeno razpravo o tem poročilu med eh, predstavniki držav članic v okviru odbora za šestintrideset člen. To bo začetek pregleda delovanja scheme oziroma sporazuma o varnem pristanu. Ta postopek pregleda bo širok, v njem bo prišlo do, tudi do posvetovanja in razprav v in z Evropskim parlamentom in svetom. Poročilo Delovne skupine ZDA in EU o varstvu podatkov kaže, da je v ameriški zakonodaji moč najti pravno podlago, ki omogoča obširno zbiranje in obdelovanje zasebnih podatkov, ki se prenašajo ZDA, v ZDA ali pa ki jih obdelujejo podjetja, ki imajo svoj sedež v ZDA. Sklep o varnem pristanu v prvi prilogi določa, da je spoštovanje načela zasebnosti nekaj, kar je po potrebi treba moč omejiti, če to upravičuje na nacionalna varnost, javni interes ali kakršnekoli druge varnostne zahteve. V svojem sporočilu komisija pravi takole. Zbiranje in obdelava podatkov za nacionalno varnost je nekaj, kar je vključeno v sporazum o var, varnem pristanu, vendar široko zbiranje podatkov, ki ga opravljajo agencije in ga prenašajo v okviru komercialnih transakcij v ZDA, je nekaj, česar komisija, ko je sprejela ta sklep, ni bila predvidela. Sporočilo komisije vsebuje 13 priporočil za izboljšanje delovanja sporazuma o varnostnem pristanu, kar zadeva Dostop se strani ameriških organov do podatkov, ki se prenašajo v okviru varnega pristana, je treba s tem v zvezi omeniti tri stvari. Prvič, načela sorazmernosti in potrebnosti sta dve načeli, ki ju je treba spoštovati. To pomeni, da morebitne razlike v razumevanju med EU in ZDA v zvezi s tem, kaj je potrebno in kaj je sorazmerno, je treba odpraviti, zlasti, ko gre za zaščito nacionalne varnosti. To pomeni tudi eh, ugotavljanje morebitnih razlik med obravnavo državljanov ZDA in rezidentov eh, v ZDA in eh, oseb, ki nimajo ameriškega državljanstva. Torej, različna obravnava med rezidenti v ZDA, državljani ZDA in tistimi, ki niso državljani ZDA. Drugič, nekatere zaščitne klauzuje, ki jih eh, vsebuje ameriška zakonodaja, so na voljo samo ameriškim državljanom oziroma rezidentom ZDA. Svet je že izrazil podporo tema ugotovitvama Evropske komisije. Zagotoviti je treba enako obravnavo držav rezidentov Evropske unije in ZDA. Treba je priznati pravico zasebnosti in varstva podatkov državljanov EU na enak način, kakor je to zagotovljeno državljanom ZDA. Načelo eh, sorazmernosti in potrebnosti zbiranja podatkov je treba strogo spoštovati pri tem v zda poteka pregled trenutno delovanja tega različnih programov in upamo da bodo te ugotovitve komisije američani tudi spoštovali. Tretja stvar, o kateri govori komisija, je potreba po večji preglednosti podatkov, ki se prenašajo podjetjem v ZDA v okviru sporazuma o varnem pristanu poročilo skupine za pregled, ko gre za tehnologije eh, komunikacij in obveščevalnih eh, dejavnosti, ki jo je ustanovil gospod Obama, eh, vključuje nekaj naslednjih priporočil. Sedaj bo komisija še naprej v stiku z ZDA in zahtevala, da se odpravijo slabosti, ki jih je ugotovila v svojem sporočilu na ameriški strani. To vprašanje je polno izzivov, zlasti, ko gre za prakse eh, nadzorovanja se strani nacionalnega varnostnega organa NSA, vendar komisija obravnava še druge dele delovanja scheme o varnem pristanu in menimo, da je to pravi pristop. Gre za sklep komisije o varnem pristanu, ki je zasnovan sklep namreč na uh, uh, ustrezni zakonodaji iz leta 1995 in ta, uh, to odločitev lahko parlament uh, oziroma svet prekineta ali začasno ali trajno. Predsedujoči poslanke in poslanci, tukaj gre za zelo pomembne zadeve, o katerih govorimo. Po eni strani gre za zbiranje obveščevalnih podatkov strani tuje države, ki je med drugim tudi naš najbolj pomembni strateški partner. Po drugi strani pa moramo ukrepati zato, da zaščitimo pravico do zasebnosti in eh, varstva podatkov za državljane v EU. Na koncu lahko vse to razrešimo samo s pomočjo dialoga, zato pozdravljamo vse možnosti za razprave z ZDA, zlasti pa vabimo komisijo, da še naprej sodeluje v konstruktivnem in odločnem dialogu z organi ZDA v zvezi z konkretnimi ugotovitvami, ki so še pereče. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod minister. Sedaj dajem besedo podpredsednici komisije, gospe Reding. Hvala, predsedajoči poslanke in poslanci. Imeli smo priložnost pogovarjati se o posledicah razkritja v zvezi z NSA letos poleti tako tukaj v plenarnem dvorani, kot tudi v odboru Libe. Ta izmenjava mnenja je bila zelo koristna in veselim se že pomembnih sklepov eh, preiskovalnega odbora v okviru odbora Libe. Bistveno je, da z našimi ameriškimi partnerji se pogovarjamo z enim glasom in da zagotovimo na ta način, da se varstvo podatkov v tej razpravi z ZDA ustrezno obravnava izmenjava in sestanki komisije z oblastmi zda obisk vaše delegacije v zda in delo ki ga opravljajo države članice v ad hoc eh, ekspertnih skupinah skupaj z zda so vse bile priložnosti da američanom dopovemo kaj nas skrbi parlament in komisija sta tukaj govorila z enim glasom in Na ta način so v ZDA tudi razumeli naša sporočila. V ZDA so tudi razumeli, da je treba ponovno zgraditi medsebojno zaupanje v čezatlantskem eh, jih odnosih in ko gre za prenos podatkov čez Atlantik, kar je žal potekalo včasih neustrezno. Predsedstvo je že ugotovilo, da je varni pristan zelo pomemben sporazum in ureditev v tem kontekstu. Gre za odgovornost komisije za to področje, ko gre za prenašanje osebnih podatkov iz EU podjetjem v ZDA. In eh, cilj te scheme, ki smo jo vzpostavili leta 2000, je bil da zaščitimo naše pravice v vsakem trenutku na podlagi standardov Evropske unije in da istočasno izkoristimo poslovne prednosti, ki se ponujajo z prenosom osebnih podatkov v ZDA za predelavo tam. Obstaj, obstajajo sedaj seveda pomankljivosti v tem in komisija se z njimi ukvarja. Na prošnje Evropskega parlamenta smo analizirali varni pristan 27. novembra lani pa smo potem že objavili analizo komisije. Jasno je, da varni pristan morda ni bil vedno tako varen, kot bi si želeli. Zaradi pomankanja preglednosti in izvajanja načel o, o varnem pristanu na ameriški strani, nekatera podjetja v praksi ne spoštujejo pogojev te scheme to pa negativno vpliva na pravice posameznikov. To istočasno lahko ustvari tudi mm, nepošteno konkurenčno prednost teh podjetij v primerjavi z evropskimi podjetji, ki delujejo na istem trgu. Zelo resno obravnavamo tudi tveganja, povezana z varnem pristanu, ko gre za prenos osebnih podatkov. Na ta način so varnostni organi iz ZDA dobili dostop do teh podatkov. Varni pristan eh, dopušča omejitev zaščite, če to opravičuje nacionalna varnost, vendar te agencije morajo istočasno spoštovati načeli eh, sorazmernosti in nujnosti. Vendar množično zbiranje podatkov strani eh, kateregakoli organa brez prisotnosti takšnega suma gotovo ni sorazmerno, gotovo ni potrebno ali nujno. Zelo jasno sem ameriškim sogovornikom povedala, da je to vprašanje, ki ga je treba razrešiti na zadovoljiv način, če hočemo zagotoviti eh, nadaljevanje uporabe scheme o varnem pristanu. Subjekti podatkov v EU morajo imeti jasno eh, situacijo in morajo vedeti, da če se njihovi podatki prenašajo v ZDA, jih ne bodo eh, v NSA eh, rutinsko tudi pregledovali. Konec koncev je smisel sporazuma o varnem pristanu zagotoviti našim državljanom višjo raven zaščite, kakor je tista, ki jo zagotavlja zakonodaja v ZDA. Na ta način bi resnično evropske standarde za varstvo podatkov lahko spoštovali. Na kratko povedano, varna ni pristan, naj bi bil neke vrste otok zaščite podatkov v ZDA. Sporočilo Komisije parlamentu in svetu v zvezi z delovanjem načela varnega pristana vključuje 13 ključnih točk, za zagotavljanje kontinuitete varstva podatkov na podlagi standardov Evropske unije. Komisija je tudi sprejela konkretna priporočila na štirih glavnih eh, področjih, kjer so potrebne izboljšave, eh, ki jih morajo opraviti v ZDA. Gre za preglednost, gre za možnost učinkovitega pravnega sredstva, gre za učinkovito in uspešno izvrševanje in tretjič omejitev dostopa se strani javnih organov do teh podatkov. S temi 13 točkami so ZDA dobile neke vrste seznam nalog, ki jih je treba upraviti. In pričakujemo, da bodo te naloge tudi opravili in resno izboljšali to schemo o varnem pristanu. Prvi sestanek v zvezi s tem bomo v Bruslju z ameriškimi organi imeli v bližnji prihodnosti. Ameriško ministrstvo za trgovino in zvezna komisija za trgovino ZDA, s katerimi sem se izčrpno pogovarjala o tem, morata izboljšati delovanje in izvajanje sporazuma o varnem pristanu. Nacionalni varnostni organ pa mora delovati jasno, pregledno in zagotoviti moramo, da zbira podatke samo takrat, ko je to nujno potrebno in sorazmerno, glede na sprejete standarde. Naše sporočilo o ponovni vzpostavitvi zaupanja v tok podatkov med EU in ZDA, zahteva, da je treba se pogovoriti in dogovoriti za ustrezne ukrepe do konca letošnjega leta in jih začeti čim prej izvajati. V pregledu bomo uh, analizirali delovanje scheme o varnem pristanu na podlagi teh priporočil in njihovega izvajanja. Ta proces pregleda bo vključeval odprta posvetovanja in razprave v in z Evropskim parlamentom. Spoštovane poslanke in poslanci, če hočemo, da bo varni pristan bolj varen, pa ne smemo istočasno pozabiti eh, na reformo varstva podatkov. Ustrezen zakonodajni okvir z jasnimi pravili, ki jih je moč izvajati in nadzorovati, Tudi ko se podatki prenašajo in predelujejo v tujini, je nekaj, kar je več kot nujno potrebno danes. Na ta način bomo zagotovili pravno varnost in zaščito podatkov naših državljanov in podjetij. Načestitam tistim med vami, ki se ukvarjate z reformo eh, varstva podatkov in to zelo resno. Parlament je sprejel resolucije, ki povdarjajo našo odločenost. Skupaj moramo sedaj pritisniti na svet, da bo pospešil svoje delo, tako da se lahko začnejo pogajanja in da lahko sklenemo sporazum na podlagi sklepov Evropskega sveta. Zelo sem hvaležna grškemu predsedstvu, da bo že naslednji teden potekal neformalni sestanek sveta ki bo imel to temo tudi na svojem dnevnem redu. Najlepša hvala. Hvala, gospa Reding. Preden začnemo za razpravo, še enkrat naj spomnim kolegice in kolege, da v tej razpravi nismo predvideli niti postopka z modrim kartonom, niti postopka pritegnite pozornost predsedojočega oziroma catch the eye. Razprava bo potekala tako, da v nje lahko sodeluje samo en eh, predstavnik politične skupine. Prvi je podpredsednik ELS Manfred eh, Weber. Tri minute. Podpredsednica, naša razprava naj bi pojasnila, da kot Evropski parlament želimo, da ostane razprava o eh, NSA živa. To je v interesu naših eh, državljanov, pa tudi prijateljev v ZDA. Vendar jasno je, da je prišlo do nepredstavljive zlorabe eh, predelave podatkov v ZDA. O tem se pogovarjamo seveda tudi z Kitajsko in Rusijo, vendar Amerika je vendarle naš eh, partner. Prvi odzivi so bili primerni politično, potem je komisija in komisarka jasno spregovorila z predstavniki ZDA in mislim, da bo sedaj jasni pritisk in odločni pritisk držav članic preko sveta jasen. Gospodarsko se moramo odzvati s standardi, ki jih eh, v Evropi uporabljamo, pa tudi zakonodajno se moramo odzvati. Zato Evropska ljudska stranka zahteva prekinitev sporazuma o varnem pristanu. Pritisniti moramo na Washington, pritisniti moramo na naše prijatelje, kajti vprašanje, ki se zastavlja upravičeno je, ali so ZDA še varni pristan ali ne. Varni pristan je načelo notranjega trga in vzajemnega spoštovanja eh, standardov zaščite podatkov na obeh straneh eh, Atlantika. Trenutno pripravljamo pravo oziroma zakonodajo v Evropski uniji, ko gre za varstvo podatkov. Vendar to bo koristilo samo ameriškim podjetjem, če ne bomo standarda eh, varnega pristana dobro zasidrali v ta sporazum. Tako da vsi, vse storitve, vse prenašanje podatkov bo potekalo na podlagi standardov Evropske unije digitalizacija je šele na začetku. V naslednjih eh, desetletjih in letih bomo videli, da se bo to še drugače odvijalo. Drugi razlog za zahtevo po varnem pristanu je to, da moramo Washingtonu dati vedeti, da resno mislimo z spremembami, ko gre za partnerstvu in da resno zahtevamo od novega pristopa v ZDA in ne bomo več se sprijaznili s tem, da naši državljani oziroma potrošniki postanejo eh, državljani in potrošniki drugega razreda v primerjavi z ameriškimi kolegi komisarko bomo podprli pri možnosti, da eh, zagotovimo državljanom in podjetjem v EU eh, sprožiti tožbe, če je to potrebno v ZDA. Evropska ljudska stranka želi partnerstvo, tesno partnerstvo z ZDA in razveljavitev sporazuma o varnem pristanu nam bo omogočila postaviti to partnerstvo na nove temelje, takšne, ki si ga takšno partnerstvo tudi zasluži. Hvala. Hvala, gospod Weber. Sedaj pa v imenu skupine SD, gospod Moraš. Uh, Če nadaljujem, moram reči, da je tu tako simboličen kot praktičen vidik preiskave parlamenta glede množičnega nadzorovanja Namreč gre za nekaj, kar vpliva na evropske državljane, podatke, na komercialni, poslovni vidik, tako da gre tako za praktično kot tudi simbolno vprašanje problema, ki ga imamo s prenosom podatkov, gre za težave zaupanja med uh, eh, EU in ZDA in to je simbol nečesa, kar je potrebno popraviti. Torej, varni pristan je postal v mnogih vidikih. Uh, um, simbol za nalogo, ki je pred nami. Torej v Evropskem parlamentu, v mojem osnutku poročila, skupaj z poročevalci v senci, ki sedijo tu in tudi delovnim dokumentom Aksla Vosa, skratka vse garanje, ki smo ga uložili v zadnjih nekaj mesecih. Priporočilo je, da bi prekinili sporazum o varnem pristanu in zagotovili, da bomo imeli drug mehanizem, ki bo odrazil višji standard zasebnosti in varovanja podatkov v EU. Gospod Weber je to zelo dobro povedal. To, da imamo eh, standarde prvega in drugega razreda, je nespremljivo. Kaj torej lahko povemo o varnem pristanu, kar je praktično in simbolno? Prvič govorimo o slabostih in um, premajhni količini informacije, ki so na voljo. Videli smo očitne dokaze podjetij, ki ne spoštujejo pravil in ki so še vedno na spletni strani FTC. Potem vidimo, da Zvezdna komisija za trgovino ne spoštuje pravil. Prav tako ni možnosti pritožbe za državljane, ni odgovornosti podjetij. To so dokazi, ki jih vidimo. Podatki o evropskih državljanih so bili prenešeni v ZDA za zelo slabimi varovalkami in obvedenju, da so standardi varovanja podatkov ZDA nižji. Varni pristan ne ponuja evropskim državljanom zaščite pred zahtevo po podatkih strani NSA po domoljubnem zakonu v ZDA. Upoštevati moramo množični nadzor kot kršitev varnega pristana in kot kršitev pravil. Komisija je že ugotovila nepravilnosti. 13 priporočil za FTC pa morda ni dovolj. Namreč dejstvo je, da postopek dejansko ni vzet resno na strani ZDA. V svojih zadnjih sekundah zato pravim, komisiji. Seveda moramo govoriti enotno, vendar pa moramo vedeti, da gre tu za praktično in simbolno vprašanje, ki ga moramo rešiti, da ponovno vzpostavimo zaupanje ZDA in ta naša preiskava mora služiti temu, da dobimo neko smiselno rešitev za nas in ZDA. Sofija Intfeld. Gospa Sofija Intfeld v imenu skupine Alde. Please, Izvolite dve minuti. Hvala predsedujoči in hvala gospa komisarka za vaše besede in vaš predlog. To je dober predlog, ampak ni dovolj dober. Še pred izpovedjo Snowdna smo vedeli, da z varnim pristanom nimamo dovolj zaščite, to je samo kritje za tista podjetja, ki prenašajo podatke, vedoč, da krši evropska pravila. Mi nismo želeli povzročati težav za podjetja, ki so se ujela v območje med dvema območjema pristojnosti, zato smo trpeli to situacijo. Mnoga leta smo prosili komisijo naj poišče rešitev, pa se ni odzvala. Pravzaprav vidimo, da ta dogovor o varnem pristanu, ker to pravzaprav ni sporazum, vidimo, zakaj bi zdaj dajali še več časa komisiji in ZDA, da poiščejo rešitev. Vemo, v čem je problem, vemo, da ta režim ne deluje. In moram reči, da tudi sama izgubljam potrpljenje s podjetji. Namreč mnoga leta smo trpeli situacijo za to, da bi jim dali dihati. In kaj naredijo? Množično so ta podjetja lobirala za to, da bi še naprej razvodeneli standarde varovanja podatkov. Kar se mene tiče, moramo danes prekiniti sporazum o varnem pristanu. Morda bomo s tem pokazali, kako nujno je to vprašanje, tako komisiji, kot ameriški administraciji, kot podjetjem, tako, da bodo končno si začeli iskati resno rešitev. Skrajni čas je, da se mi in komisija zauzamemo za varstvo podatkov naših državljanov. Ti imajo prednost pred mednarodnimi odnosi, pred poslovnimi interesi in to pravim z bolečino v srcu, ker sem liberalka, ampak čas je, da podjetja končno prevzamejo svojo odgovornost. Zato v zaključku, gospa komisarka, pričakujem, da bo komisija danes prekinila ta sporazum in poiskala dobro rešitev takoj, še pred volitvami. Hvala, gospod Albrecht, za minuto in pol. Izvolite v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, gospa komisarka. Izjave Edvarda Snowdna so pokazale, da potrebujemo boljšo zaščito osebnih podatkov. Tako vidimo tudi, kako podjetja in obveščevalne službe udirajo v našo zasebnost. To je obsojanje vredno. Ampak, če tudi so se državljani in potrošniki pritožili, nobena vlada v Evropi ni resno ukrepala. Tudi tu ne slišim nič o tem, kakšne bodo posledice. Namesto tega pa glas Google Erik Schmidt imenuje zasebnost anomalijo in hoče, da se poslovimo od varstva podatkov vidimo tudi, da internetna podjetja iz eh, Silicijeve doline uspešno lobirajo proti kakršnekoli regulativi. Tu v Evropi pa vidimo, da situacijo enostavno ignoriramo z uporabo varnega pristana. In odločitvijo Evropske komisije od leta 2000 vidimo, da se to udiranje še nadaljuje. Dragi kolegi, zdaj se mora to ustaviti. Že več kot dve leti ustrajamo pri sprejetju enotne zakonodaje na področju varovanja podatkov in vidimo, da očitno svet ministrov nič ne naredi in ni prave odločenosti, da bi kar sprijeli. Velika podjetja iz Silicijeve doline pravijo hvala, medtem pa evropski državljani izgubljajo zaupanje ko vidimo, da nihče ne ščiti niti najbolj temeljnih pravic. Dragi kolegi, če ne zaustavimo tega zaubitja evropskih pravil s tem, da se ignorira eh, našo zakonodajo in če ne bomo pritiskali na ZDA tudi s tem, da se prekine sporazum o varnem pristanu, bomo izgubili ne samo suverenost, pač pa tudi naše voljivce, ki bodo ostali doma, saj bodo videli, da nismo pripravljeni ščititi njihove zasebnosti in njihovih prvic. Hvala. Sedaj pa gospa Ernst v imenu Gue Engel. Hvala, dame in gospodje. Kako naprej v odnosih z ZDA? Lahko vprašamo komisarko, ali smo enakopraven partner ali pa se samo pustimo izkoriščati ZDA, ki se nam smejejo. Sporazum o varnem pristanu je dobra rešitev, v tem primeru pa absolutna farsa. Neodvisna kontrola je pokazala, da imamo samo papirnatega tigra. In tudi, ko je prišlo do očitnih kršitev sporazuma, ena tretjina podjetij ni naredila čisto nič. Predlogi komisije so morda dobro zamišljeni, vendar pa nikakor ne zadoščajo. Potrebujemo visoke standarde varovanja podatkov, ki bodo zavezovali vsa podjetja, transparenten, sistem kontrol, varni pristan mora biti zavezujoče vključen v sporazum ZDA. Vidimo, da na strani ZDA prihaja do blokad, ko gre za razvoj tega sporazuma. Niti za centimeter dlje se ne premaknemo. Na milijone državljanov je žrtev vohunjenja nedolžnih državljanov. In zato vidimo, kako nas obravnavajo, če hočemo potovati v ZDA. V členu 3.4 piše, da se ta sporazum lahko prekine, če se ne izvaja. Zato pričakujem, da bo komisija zaščitila več kot 500 milijonov državljanov in ukrepala. Za eno minuto, gospa Cavela v imenu skupine EFD. Hvala, predsedojoči. Provokativna bom, ampak vrnimo se v realnost. Nacionalne vlade in njihove varnostne službe imajo nalogo, da zaščitijo dobrobit svojih državljanov. V mislih moramo imeti, da je razlog, zakaj imamo tako visoko stopnjo varnosti v ZDA in v Evropi, ravno ta, da imamo varnostne mehanizme. Pravim, da temeljnih človekovih pravic nikakor ne smemo kompromitirati. Ti programi zagotavljajo ravno nasprotno, ščitijo pravice zasebnosti državljanov. Naj se spomnem terorističnega napaka, napada v Bostonu lani med maratonom. Če ne bi bilo nadzornih kamer bi teroristov nikoli ne odkrili. Evropa je primer liberalne parlamentarne demokracije, zato moramo zaupati naši zakonodaji, ko ima ta opravka z obveščevalnimi dejavnostmi, ki so namenjene zaščiti naših državljanov. Eh, Hvala, gospod Cavela. Naj spomnim Sophie Intfeld, da nimamo modrega kartona, sedaj pa v imenu samostojni gospod Ernhauser. Izvolite. Danki. Hvala. Zelo dobro se spomnim 90-ih let. Takrat je internet doživel svoj komercialni bum in ustvarilo se je tudi proti gibanje. Šlo je za utopijo, to drži, in od te utopije ni ostalo nič, ravno nasprotno. Danes lahko rečemo, da vsi mehanizmi, ki jih imamo, tudi recimo varni pristan, pravzaprav ne delujejo, tudi reforme se ne dogajajo, ravno nasprotno. Svet, države članice, delno tudi komisija blokirajo kakršen koli razvoj, zato potrebujemo odločnost. Potrebujemo evropski akcijski načrt, potrebujemo reforme na področju internetnega upravljanja, internetnega gospodarstva, potrebujemo demokratični nadzor nad tajnimi službami. Brez tega tudi današnja razprava nima smisla. In te reforme potrebujemo ne jutri, pač pa danes. Uh, Hvala gospa podpredsednica Evropske komisije Vivian Reding. Beseda je vaša, da zaključite razpravo v imenu komisije. Hvala predsedojoči in spoštovani poslanci. Razumem vaše sporočilo. Verjetno ste tudi vi razumeli, da smo, tako kot je zahteva Evropski parlament, analizirali režim varnega pristana in na podlagi naše razprave z evropskimi podjetji smo tudi ugotovili, katere so pomankljivosti. Strinjam se z vami glede teh pomankljivosti. Tudi mi smo prišli do enakih zaključkov. Na podlagi teh zaključkov je komisija dala 13 konkretnih priporočil, ki se nanašajo na vse vidike te scheme, transparentnost, možnost pritožbe. Skratka, gre za 13 načinov, kako izboljšati delovanje varnega pristana. Teh 13 zahtev je sedaj na mizi ameriške vlade. To je seznam nalog. In ameriški vladi je, da se zave resnosti situacije. Današnja razprava nam bo nedvomno pomagala, da naredimo še korak naprej. Do poletja 2014 je potrebno določiti pravna sredstva, potem pa bo kolegi pogledal, ali je bila situacija izboljšana in potem bomo sprejeli odločitev. Ampak lahko ste prepričani, spoštovani poslanci, da bom nedvomno poročala eh, predsedniku kolegija in kolegiju v celoti o razpravi, ki je danes potekala tu. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa gospod Kurkulas v imenu sveta. President, Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, edini način, da spregovorimo o pomembni tematiki te razprave, je v dialogu z ZDA. Tu nosi največjo odgovornost komisija in pozivam, da komisija dobi dovolj časa in zaupanja, da tako tudi ravna. Svet bo zelo odblizu spremljal delovanje komisije v zvezi z odločitvijo o varnem pristanu. V parlamentu ste izrazili mnoge razloge za zaskrbljenost, vendar pa mora, komi, mora komisija dobiti dovolj časa, da se loti tega vprašanja. Čez nekaj mesecev bo skupina za obveščevalne službe in informacijsko tehnologijo, ki jo ustanovil predsednik Obama, poročala vi pa boste glasovali o preiskavi odbora Libe. Zdaj moramo dopustiti nekaj časa, da se sprejmejo najbolj učinkoviti ukrepi za vprašanja, ki ste jih omenili. Hvala lepa. Ta razprava je sedaj zaključena. Nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To pa sta izjavi sveta in komisije državljanstvo EU